Kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Eh, Nas sestanek je odprt. Želim eh, preveriti, ali ima kdo kakšno pripombo na dnevni red, eh, ali želi kdo kaj spremeniti na dnevnem redu, ali ga sprejemate kot je. No, ampak sam bi predlagal nekaj, če je to za vas sprejemljivo in tudi glede na razpožljivost eh, poročevalke gospe Monike Holmajer, predlagam, da izjemoma naš sestanek eh, začnemo s 13. točko, ki se nanaša na stavbe. Predlagam tudi, da združimo glasovanje o poročilih in eh, nekatera glasovanja bodo že naslednji teden na plenarnem zasedanju, torej to je nujno urediti in zato eh, predlagam, da eh, glasujemo o tem, preden glasujemo o proračunu za leto 2017. Torej, točka 8 bo obravnavala po točki 12. Točki 9 in 15 sta odloženi zato, ker eh, predsednik takrat ne bo Eh, prisoten. Jutri bom namreč eh, moral zapustiti odbor okoli pol enajstih. Potem še nekaj. Še nekaj informacij. Na sestankih 31. augusta, 15. septembra in 26. septembra so koordinatorji sprejeli naslednje odločitve. Teh odločitev je veliko, kar zadeva in, poročila in mnenja. Potem mnenje, ki spreminja uredbo eh, 1103 iz leta 13 in ki se nanaša na finančno upravljanje za nekatere države članice, ki so v težkih eh, težavah ali jim take težave grozijo glede finančne stabilnosti, je bilo odločeno, da se pošle pismo predsedniku odbora regi, da pripravi mnenje, tako kot smo to videli na začetku. Prav tako je bilo odločeno, da se pripravi mnenje Control of Spending and Monitoring of EU granting schemes cost effectiveness. Odbor za nadzor proračuna eh, je odgovorna z eh, skupino S&D. Potem mnenje za poročilo Libe o okviru Evropske unije za ponovno spostavitev. Eh, gospod Depre bo odgovoren za to mnenje. In predsednik naj bi se direktno pogovarjal s predsedniki odborov in koordinatori se strinjajo, da je obveščenost se strani komisije o velikih proračunskih odločitvah in političnih razpravah, eh, da je ta obveščenost neredna, kar pomeni, da eh, bomo komisiji povedali več, kar si želimo na tem področju v prihodnje. In Eh, upamo, da eh, so predstavniki komisije pozorni na to eh, željo. Želimo si torej neposredno komunicirati, komunicirati v realnem času. Potem, kar zadeva Evropski semester za odbor za nadzor proračuna, tukaj imamo nekaj vprašanj oziroma smo jih imeli. Odpovedali se bomo poročilo Ekon za semester 2016 in odločili smo se, da bomo zahtevali pripravo študije o sinergiji med prispevki proračuna EU in prispevki nacionalnih eh, eh, proračunov za doseganje opredeljenih ciljev. Evropski semester se, mi, se nam ne zdi, da spreminja pomembno eh, sam potek dogodkov in glede na to, da gre za Eh, formalni postopek, moramo najti tudi pravo eh, dodano vrednost. In uh, nimamo še študije v tem pogledu. Potem naš kolega Rainer Boge je specialist za finančna vprašanja in on je določen zagovornika na interparlamentarnem zasedanju o uh, gospodarskem upravljanju. Ta sestanek bo v Bratislavi od 16. do 18. oktobra. Gospod Boge, danes ne bo žal tukaj in predsednik e, ga bo nadomeščal. Seveda bodo uh, člani te konference razočarani nad uh, to zamenjavo, torej gospoda Boga ne bo na omenjenem sestanku. Potem uh, odbor uh, za, za peticije, leta eh, se bo ukvarjal z pismom o eh, pripombah nekaterih državljanov v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Kar zadeva eh, mnenje o splošni reviziji eh, proračuna Evropskega parlamenta, vaš predsednik je odgovoren za to in vam bom o tem več povedal po glasovanjih. Kar zadeva poročilo European Year of Cultural Heritage, Odločeno je bilo, da se pošlje pismo predsednika predsedniku odbora za kulturo. Odločili smo se, da bomo pripravili eh, mnenja European Agency for Safety and Health at Work, IOSH, IOSHA, in tudi za European Center for the Development of Vocational Training, CDFOP, and European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, EFOP. Eurofund. Zato je odgovorna komisija, eh, zato je odgovoren eh, odbor Empel eh, in kolega bo eh, odgovoren za pripravo teh mnen. Potem odbor Libe, vzpostavitev Eurodaka za pri, primerjavo prsnih otisov za učinkovito uporabo eh, uredbe 604-2013 eh, za identifikacijo nelegalno priseljenih eh, državljanov tretjih držav in zahteva za primerjava Eurodac se strani držav članic eh, in se strani organov pregona držav članic te Europola. Tukaj gre za predelavo. Potem je še poročilo Econon o European Statistical Program 2013-2017 eh, do, eh, do 2018-2020. Torej, potem je potrjen tudi dnevni red za naslednji trilog, eh, ta bo 10. oktobra. Potrjeno bo pismo predsednika odbora regij v zvezi z finančnim upravljanjem nekaterih držav, ki se srečujejo z resnimi finančnimi težavami. Jose Manuel Fernandez je imenovan kot predsednik odbora Budk eh, za proračun v strukturiranem dialogu s komisijo o možnem Eh, prenehanju strukturnih skladov za Španijo in Portugalsko glede na postopek zaradi presežnega primankljaja v teh dveh državah. Eh, vsekakor eh, moramo preprečiti vsakršen sum o konfliktu interesov pri tem delu. To sem vam želel povedati. Prejeli ste osnutek zapisnika našega sestanka za dne 31. augusta. Če pripomp nimate in če. E, če teh pripomp nimate in če nihče nima nič proti, predlagam, da ta zapisnik potrdimo in sprejmamo. Potem e, bomo se vz dan in jutri tudi ukvarjali z glasovanjem. Kar zadeva eh, nepremičninsko politiko oziroma politiko za nepremočnino. No, z nami je gospa eh, poročevalka, gospa Holmajer. Želela je, da se to poročilo obravnava prioritetno. Gospa Holmajer, ali imate kakšne pripombe? Uh, lahko sem kratka. Gre za velik projekt. Naslednji teden bomo poročevalcem še enkrat eh, predstavili nadaljevalni del tega projekta. Gre samo za sestavni del ogromnega projekta, eh, ki je večji kot od tega enega koraka. Ampak če se bomo odločili o enem koraku, potem se bomo lažje odločali tudi pre, o preostalem delu projekta. Naslednji teden bo torej potekal ta sestanek, tako da bomo lahko se skupaj sprejeli na naslednji seji. Eh, odbora za proračun, tako da dejansko bi prosila za odložitev v skladu s členom 203 našega poslovnika. Mislim, da je to sprejemljivo za odbor in prihodni teden bomo ponovno imeli na programu to poročilo. Euh, poročilo. Rebalans proračuna številka 3 o varnosti naših institucij, fizični, fizičnem varovanju naših institucij. Najprej predlog spremembe številka 4. Treba bo preveriti dobro delovanje elektronskega sistema. Predlaga se, da se uvedejo kartice in, se, eh, in Sedaj eh, odpiram glasovanje, prosim, da uporabite svoje glasovalne kartice in glasujete. Niste glasovali vsi. Glasujte. 33 vas je glasovalo, torej 33, pa 30 glasov samo, torej 30 kartic je v napravicah, 31 vas je glasovalo. Kdo ima težave z mašinco? Dva glasova nista bila izražena, oziroma dva poslanca nista glasovala, kar, za, kar zadeva predlog spremembe eh, proračuna, številka 3216, eh, amandma 4 za, proti, kdo se je zdržal? Eh, 5 za, proti, vzdržani, je zavrnjen, ena za, proti, vzdržani, je zavrnjen, dva za, tri, eh, proti, vzdržani, zavrnjen, tri za, proti, vzdržani, je zavrnjen. In sedaj glasujemo o celotnem besedilu ki ni bilo spremenjeno, eh, glasujemo po imensko. Prosim, glasujmo. Konec glasovanja. Sprememba proračuna številka 3 je eh, potrjena z 26 glasovi za 7 proti. Sedaj pa poročilo kolega Kirstosa. Tu ni nobenih predlogov sprememb, zato glasujemo o celem besedilu, po imensko glasujemo. Vsi smo glasovali, konec glasovanja. S tem je poročilo potrjeno z 32 glasovi za, enim proti in enim zdržanim. Poročilo kolega Gonzalesa Ponsa o skladu za prilagajanje globalizacije. To je zadeva Švedska Rikson, prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, potrjen. Predlog spremembe številka 3, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal, je potrjen. Predlog spremembe 4 je umaknen. Eh, predlog spremembe šest za, proti je potrjen, je sprejet. Predlog spremembe številka osem, kdo je za, proti, sržani je sprejet. Sedem s tem poslane brezpredmeten, številka devet za, proti, zdržani je sprejet. Predlog spremembe deset za, proti vzdržani, je sprejet, enajst za, proti, vzdržani, potrjen, številka dvanajst za, proti, vzdržani, sprejet, trinajst za, proti, vzdržani, štirinajst za, proti, vzdržani, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnem. Predlog spremembe številka 15 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 16 za. Proti. Zdržani sprejet, 17 za, proti zdržani eh, zavrnjen. Glasujemo o celotnem tako spremenjenem besedilu. Glasujemo po imensko. Eh, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 27 za, 7 proti potem sklada prilagajale globalizaciji, Microsoft Finska, poročilo gospoda Sarvame, prvi predlog spremembe za, proti, eh, sprejet, dva za, proti, eh, sprejet, tri za, proti, sprejet, Vzdržan je sprejet, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržan je sprejet, 5 za, proti, vzdržan je sprejet, 6 za, proti, vzdržan je sprejet, 7 za, proti, vzdržan je sprejet. sedem za, proti, vzdržani je sprejet, osem za, proti, vzdržani sprejet, devet za, proti, vzdržani sprejet, deset za, proti, vzdržani sprejet, enajst za, proti, proti, zdržan je sprejet, 12 za, proti, zdržan je sprejet, amandma 13 za, proti, zdržan je sprejet, 14 za, proti, zdržan je sprejet, 15 za, proti, zdržan je sprejet, 16 za, proti, zdržan je sprejet, vzdržani, sprejet, 17 za, proti, vzdržani, sprejet, 18 za, proti, vzdržani, sprejet, 19 za, proti, vzdržani, sprejet, 20 za, proti, vzdržani, sprejet, amandma. 21, mislim, da je brez predmeta, zato ker smo potrdili 7, sedaj glasujemo o celotnem tako spremenjenem besedilu. Glasujemo po imensko, glasujemo. Smo vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 glasov za, 6 proti. S tem je besedilo sprejeto. poročilo gospoda Gellerja. Gre za Evropsko azilno agencijo 251 eh, predlogov sprememb in poročevalec meni, da eh, si moramo vzeti nekaj časa in za to odložiti glasovanje. Točka 10. Spremembe v naših institucijah oziroma evolucija naših institucij. Jose Emanuel Fernandez je pripravljalec mnenja. Amandma ena za. Proti. Zdržani. Sprejet. Amandma številka štiri za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Amandma šest za. Proti vzdržani. Zavrnjen. Amandma sedem za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Amandma osem za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Amandma pet za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Številka tri za. Proti. Zdržani vzdržani. Zavrnjen. Številka 9 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Amandma 10 za. A se upravičujem, pravi predsednik. Torej, sedaj smo pri odstavku 1.2. Novem to so amantmaje 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 do 25. Ali menite, da, lahko, da v njih lahko glasujemo v svežnju? Torej, od teh amantmajih do 25 glasujemo v svežnju. Kdo je za? Proti. Kdo se je vzdržal? So zavrneni. 30 za proti, zdržani, zavrnjem, 26 za, proti, zdržani, zavrnjen, 27 za, proti, zdržani, zavrnjen, 31 za, proti, zdržani, zavrnjen, 28 za, proti, proti, vzdržani je sprejet. Amandma 29 je umaknen, tudi 32, tudi 34. Amandma ustni predlog spremembe, torej v odstavku 5. Odstavek 5 eh, je spremenjen. And to be coordinated with national budget. Kdo je za? Proti? Zdržani je sprejet. 33 je omaknen, 35 za, proti, zdržani, zavrnen, 36 za, proti, zdržani, zavrnen, 37 za, proti, zdržani, zavrnen, 38 za, proti, zdržani, potrd. Eh, sprejet. 39 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Amandma je sprejet. to je bil 39. amandma, 40 sedaj za. Proti. Zdržani. Ni jasno, kdo je za, prosim, da dvigujete roke visoko. Za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen z 19 proti 13. Sed, imamo kompromisni predlog spremembe za četrti odstavek za. Kdo je proti? Držani. Kompromisni predlog je sprejet. Amandma. številka dva, vendar ga ta kompromisni predlog pokriva. Gremo takoj na 46 za. 46. Prejšnji amandma je kompromisni predlog pokriva. Kdo je za 46? Hvala lepa. Proti. Kdo se je vzdržal? S tem je 46 sprejet, 47 za, proti. Zdržani, zavrnen, 48 za, proti. Zdržani, zavrnen. 49 za, proti. Zdržani, zavrnen. 50 za, proti. Zdržani, zavrnen. 51 za, proti. Zdržani zavrnem. 52 za. Proti. Zdržani sprejet. 53. Glasujemo po delih. Prvi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnen. Drugi del. Za. Proti. Zdržani zavrnjen drugi del. Jaz ne morem več glasovati, vi pa lahko glasujete o celotnem besedilu. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja besedilo sprejeto z 28 glasovi za, eh, sedmimi proti. Potem naslednje poročilo gospoda Fernandesa, sicer o transferih oddelek 3, proračun komisije. Dve nekazili, 5 milijonov 640 eh, tisoč. Eh, poročevalec, kakšna pripomba? Ja, To je posledica glasovanja, ki smo ga imeli in sicer gre za sklad za prilagoditev globalizaciji. 21 je za Finsko, 5 milijonov 364 tisoč evrov in nakazilo 22 za Švedsko. In sicer gre prav tako za sklad za prilagoditev globalizaciji in sicer znesek 3 milijone 957 tisoč in 918 evrov. To je pač logična posledica glasovanja. Dobro, hvala lepa. Torej predlagam, da glasujemo elektronsko o prvem nakazilu. V zvezi z Finsko, Microsoft, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za 6 proti. Potem še drugo nakazilo, Švedska, Ericsson, elektronsko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. 28 za, 7 proti. Potrjeno. Potem še preostali oddelki proračuna 2016, gospod Deprej. Ja, hvala lepa, gre za 44 tisoč evrov, to ni problematično, tako da eh, tih 44 tisoč vzamemo z linije izpoj iz postavke 200 in sicer gre za jezikovne tečaje, kajti kar nekaj poslancev želi sodelovati pri teh tečajih, potem gre za oblačila za strežno osebje v dvoranah in pa šoferje. In potem še ena postavka, ki mi je zbudila na smeh, gre za dvig cene eh, kave in vode zaradi spremembe izvajalca. Torej, hoteli smo privrčevati spremembo, ampak na koncu nismo, tako da je ta zadeva kar zanimiva. Ampak ne nasprotujemo. Dobro, če nihče ne nasprotuje tem zneskom, potem lahko kar glasujemo. Ne, ne, sploh ne glasujemo o tem. Dobro, torej potrjeno. In s tem prehajamo na predlog proračuna 2017. Preden glasujemo, predlagam, da nam tudi komisija posreduje svoje zadnje ugotovitve pred glasovanjem, če želi. Ja, gospod eh, predsedujoči, tule zadaj sem. Hvala lepa za besedo. Bom nadaljeval v angliščini z vašim dovoljenjem. Gospod eh, predsednik, poslanke in poslanci, hvala za to priložnost, da ponudim nekaj prvih eh, preliminarnih podatkov o svežnju amandmaju, ki smo jih prejeli prejšnji petek. Najprej ne spomnim, da je podpredsednica Georgijeva pred dvema tednoma predstavila svežen za srednjeročni pregled eh, z določenimi predlogi, ki so v veliki meri skladni tudi z številnimi amandmaji, ki so bili uloženi za današnje glasovanje tudi v odboru. Naj začnem najprej s tem, da pozdravim veliko število amandmajev, velikanska večina teh amandmajev namreč predlaga, da se vrnemo k ravni, ki jo predlaga komisija v osnutku proračuna 2017, kar zadeva odobritve plačil. Naj še enkrat povem, da je število amandmajev, je tudi kar nekaj amandmajev, usmerjenih v povečanje potrošnje in sicer skupaj več kot 4 milijarde, mm, več kot je to predvideval prvotni proračun. Nekateri izmed teh amandmajev poskušajo ponovno vzpostaviti enako raven potrošnje za obzore 2020 in pa inštrumente povezovanja Evrope, sicer na raven, kakršna je vladala pred in je padla odločitev o EFSI-ju. No, predlog komisije je v okviru srednjeročnega pregleda tu tudi izpostavil potrebo po dopolnitvi teh programov, ki se zdaj hitro implementirajo in kjer je bistveno več kandidatur za sredstva, kot pa je sredstev. To še posebej velja za obzore 2020, potem tudi transportni vidik povezovanja eh, Evrope, Kozme in eh, Erasma. Tako da tu je vsega kot neka konvergenca, kar zadeva usmeritev teh eh, predlogov, tudi raven povečanja proračuna mora upoštevati skladno z zgornjimi mejami v okviru večjetnega finančnega okvira in pa tudi potrebe na prioritetnih področjih vezanih na upravljanje migracijskih tokov. Kar nekaj amandmajo tudi predlaga dvig potrošnje na področju kmetijstva in tudi na tem področju je komisija, kot že najavljeno, predlagala, da bo hm, z spremembo, predlagano hm, spremembo proračuna za kmetijstvo čez nekaj tednov hm, tudi povečala obseg sredstev iz naslova krize v sektorju mlekarstva, kar zbila pobudo za zaposlovanje mladih. Tu ugotavljamo. kar visoko mero skladnosti med amandmaji in pa predlogi komisije v okviru tredenočnega pregleda. Komisija zdaj razmišlja o najboljšem ja, časovnem profilu za uvedbo postopnega podaljšanja pobude za zaposlovanje mladih. Kar zadeva interne vidike obrodovanja migracijskih tokov, tu ugotavljamo številni amantmaji zahtevajo postavitev novih inštrumentov, novih proračunskih postavk v okviru varnosti in državljanstva. In tu bi vas rad opozoril na to, da je hitra odzivnost na tem področju izrednega pomena, še posebej v tem nepredvidljivem kontekstu, v katerem delujemo in uh, kjer se stvari zelo hitro spreminjajo. No in proliferacija proračunskih postavk in eh, uvedba nekih rigidnih struktur vendarle predstavlja nekaj, kar potem lahko poslabša odzivnost pri implementaciji. In eh, kot smo videli, mora biti ta naš odziv potem zelo hiter in o tem se moramo odločati zelo hitro. No, kar nekaj amantmajev omenja tudi v postavitev novega poglavja uh, za skrbniške sklade za begunce v Turčiji. Razumem zahtevo parlamenta, da bi omogočili dostop do rednih eh, podatkov o sredstvih, ki se pretakajo v teh inštrumentih in z eh, tega vidika bi rad izpostavil, da je komisija vsekakor pripravljena o tem poročati in tudi smo že poročali o tem v zaslišanjih pred tem eh, odborom, tudi v odboru DEVE in odboru AFET. Prav tako naj spomnim, da je na spletnih eh, straneh tistih oddelkov komisije, ki upravljajo Eh, s temi sredstvi. Vse čas tudi dajemo na voljo aktualne podatke v realnem času in komisija tudi poroča o porabi teh sredstev z računovodskega vidika, torej zadnje finančno poročilo smo postali parlamentu 15. septembra, no in ne na zadnje v svežnju ki ga predlagamo v okviru srednjeročnega pregleda, komisija v finančno uredbo predlaga tudi vključitev letnega poročila v obliki delovnega dokumenta o implementaciji in uspešnosti delovanja skrbniških skladov. Na splošno torej je moje sporočilo, da se ti skrbniški skladi razumejo kot eh, inštrument, katerih namen je pospešiti našo odzivnost v primerih, kjer je potrebno nojno ukrepanje, ob hkratnem zagotavljanju ustreznih eh, varovalk. To so značilnosti, ki mislim, da jih velja ohraniti, da bo komisija lahko te skrbniške sklade, ki smo jih omenjali, uporablja kot eh, fleksibilen eh, način izvajanja ukrepov v okviru zunanjega eh, delovanja. No in iz tega naslova je tu tudi prisoten cilj enostavnosti izvajanja tega inštrumenta, to je tudi treba poštevati. Naj opozorim tudi na to, da je inštrument za begunce v Turčiji drugačen inštrument, to ni skrbniški sklad, temveč se ta inštrument implementira skozi druge proračunske inštrumente v okviru prispevka k temu inštrumentu in to upravljamo bodi si neposredno skozi predpristopne inštrumente ali skozi inštrumente humanitarne pomoči in prispevki držav članic se tu upoštevajo v obliki pripisanih eh, prihodkov in sam inštrument je mehanizem koordinacije ki nam omogoča, da združujemo sredstva tako iz proračuna kot iz eh, držav članic. Eh, zdaj, kar zadeva amandmaje glede upravnih izdatkov. Tu se zahvaljujem splošnemu poročevalcu, gospodu Garju, ki je predlagal, da se vrnemo na raven, kot jo je predlagala komisija v osnutku proračuna. To bo torej potrebno, če želimo ustrezno implementacijo proračuna. To pa prav tako razumemo kot eh, nekakšno priznanje komisiji in drugim institucijam, da so dejansko izkazale ustrezno mero zadržanosti za leto 2017. Zdaj, kar zadeva druge oddelke, eh, torej razen komisije, pozdravljamo amandmaje, ki upoštevajo tudi ponovno spostavitev ravnovesja med eh, kadrovskimi strukturami eh, parlamenta, odbora regij in eh, drugih struktur. Zdaj so, mislim, da vsi transferi ustrezno uravnoteženi in mislim, da smo našli pravo rešitev za to. Potem je tu tudi nekaj amandmajev, ki predlagajo prenos sredstev za posebne eh, predstavnike eh, posebne odposlance v proračun službe zunanje delovanje. Komisija tudi razmišlja o takšnem prenosu, še posebej za tako imenovane posebne odposlance, ki imajo nekakšno dvojno vlogo, eh, kjer je vodja delegacije obenem tudi eh, posebni odposlanec za določeno področje. Kar zadeva ostale institucije, ugotavljamo tudi, da določeni amandmaji kličejo po povečanju kadrovske zasedbe, predvsem eh, pri Evropskem parlamentu in službi zunanje delovanje. Stališče komisije ta povečanja kadrovske zasedbe niso ravno v duhu med institucionalnega sporazuma, kjer je cilj doseči petodstotno znižanje kadrovske eh, zasedbe v petih letih. Kar zadeva pripravljalne mm, aktivnosti na področju obrambe. Tu naj povdarim, da so te pripravljalne aktivnosti namenjene raziskavam na področjih, ki so povezane z obrambo, nimajo pa neposredne aktivnosti povezave z vojaškim delovanjem. In takšne pripravljalne aktivnosti gradijo na pilotnem projektu, ki je potekal predhodno na predlog Evropskega parlamenta. Eden od amandmajev namreč predlaga, da države članice to financirajo in da se to v proračunu tudi ustrezno izrazi. Zdaj ne vemo, ali je to dejansko možno, da bi torej opravljali takšne pripravljalne aktivnosti brez eh, ustrezne pravne podlage eh, in eh, takšen, takšni zunanji proračunski prihodki, namenski prihodki, verjetno ne bi bili skladni s finančno uredbo. Naj tudi povem, da kar nekaj amandmajev premešča sredstva v proračunsko rezervo, več kot 20 postavk je takšnih. No in pogoji, ki so tam eh, vezani, niso vedno ravno povezani z cilji posameznih proračunskih vrstic. In eh, zato naj tu na tem mestu opomnim, da bodo te rezerve otežile enostavno oziroma gladko izvrševanje proračuna, tako da ko bomo razpravljali o teh zadevah, velja upoštevati tudi ta vidik. Še splošna pripomba glede vrste amantmajev, ki zadevajo konkretne upravičence do proračunskih sredstev. Finančna uredba namreč tu določa, da je dodelitev evropskih sredstev podvržena določenim postopkom in da to vrstno uh, namensko označevanje uh, oziroma usmerjeno sredstev ni dovoljeno. Kar zadeva agencije, tu je nekaj amandmajev, ki ste jih uložili, katerih posledica bi bila bistveno povečanje sredstev za več kot 20 agencij. Naj poudarim, da v osnotku proračuna 2017 komisija že daje posebno poseben status številnim eh, agencijam, ki so na eh, frontni črti, kar zadeva migracijske tokove in varnost, tako da te konkretne vidike smo že upoštevali in smo tudi bistveno eh, povečali kadrovsko zasedbo v teh agencijah. Splošno prihaja do povečanja kadrovske zasedbe v vseh agencijah na podlagi teh amadmajev in tudi to ne bi bilo skladno s cilji ki smo jih določili v medinstitucionalnem sporazumu, ki predvideva pet odstotno zmanjšanje kadrovske zasedbe ne le v institucijah, ampak tudi v decentraliziranih agencijah in drugih organih EU. Naj sklenem s postopkom. To torej so naši preliminarni komentarji k celotnemu svežnju amadmajev po obravnavi v tem odboru mm, in tudi v plenumu parlamenta bo komisija parlamentu in svetu posredovala podrobne komentarje k amandmajih, ki sta jih sprejeli obi veji proračunske oblasti in eh, tam bodo torej zajeti naši odzivi na te amandmaje in eh, tudi naše mnenje o izvedljivosti teh amandmajev v proračunu 2017 in eh, to potem osnova za delo spravnega odbora. Gospod predsednik, spoštovani člani odbora, upam, da boste naše pripombe lahko upoštevali v vaši razpravi eh, in eh, tudi v luči proračunskega spravnega postopka, ki je predviden za mesec novembra. Hvala lepa. Hvala za to informacijo v imenu komisije, torej vaše preliminarne reakcije, vaša preliminarna stališča na naše amandmaje. Tako da hvala sem vašim kolegom. Torej, kar zdaj pilotni projekt in pripravljanje aktivnosti, tu bo potrebno določeno dodatno delo, torej, če bomo pred odmorom pol enih prišli do te točke projektni eh, pilot in projektne aktivnosti, bomo potem na popovdne preložili obravnavo teh eh, pilotnih projektov in pripravljalnih aktivnosti. Kakšna konkretna pripomba še ali lahko začnemo z glasovanjem? Ja, v bistvu samo tri kratke zadeve. Mm, samo še tehnična pripomba. Torej, dejansko se je postopek pri pilotnih projektih in pripravljenih aktivnostih eh, letos eh, izkazalo za izredno kompleksno. Zdaj, ustvarjalnost kolegice in kolegov je vse večja iz leta v leto eh, in proračunske, proračunska sredstva seveda ne rastejo sorazmerna s tem, tako da se potem soočamo s kar zapletenim postopkom in če želimo biti eh, pravični, je potem se skupaj podvrženo tudi zelo zapletenem glasovanju. Zdaj, dejstvo je, da imamo opravka z ljudmi. Ljudmi delamo napake in eh, v zadnji različici glasovalnega eh, seznama vidimo, da so skupine tudi predložile določene pilotne projekte in pripravljene aktivnosti, za katere sploh eh, ni predvidnih sredstev naprej, tako da bo to nekako težko eh, obravnavati, tako da bomo v odmor za kosilo to vrste napake še popravili. No, ko smo ravno pri napakah, v glasovalnem seznamu eh, imamo še tu pa tam ta ali oni problem, tako da predn se lotimo posamezne kategorije, v proračunu bi se rad dotaknil teh eh, točk. Torej, ena zadeva se je pojavila pri nas, pri socialdemokratih, v eh, razdelku 1a imamo rezervo. Na zahtevo odbora za nadzor proračuna, ekon 6451, tu imamo pri nas plus, v bistvu pa bi mora tam biti minus, to so kolegi iz odbora za nadzor proračuna opazili dokaj pozno. Eh, in potem še par pripomb k temu, kar je dejal direktor Preza. Najprej, kar zadeva upravičence, konkretne upravičence. Da je to težko uskladiti z proračunsko uredbo, to mislim, da vemo vsi. Ampak dejstvo je, da imamo v tem konkretnem eh, primeru določene mm, dogodke, za katere menimo, da bi bilo smiselno zagotoviti evropsko podporo. In to vsebinsko podporo želimo eh, s tem predlogom tudi izraziti. Zdaj, tu govorim kot eh, človek z grenko izkušnjo, namreč pomembno je, da se zagotovi možnost tudi drugačnih oblik financiranja teh eh, dogodkov. Če je to možno, ne bomo ustrajali na eh, tem amadmaju, ampak mislim, da je pomembno, da na ta način izkažemo, kaj ta parlament želi. To je ta manjši vsebinski problem. Širši vsebinski problem pa zadeva transparentnost in pa preglednost delovanja skrbniških skladov in pa inštrumenta za begunce v Turčiji. te, ti amantmaji so manj vezani na neke težave v smislu konkretne eh, porabe teh sredstev. Če bi nadorni instituciji to možnost odvzeli, mislim, da bi imeli velik politični problem. Uh, tu gre bolj za to, da jasno povemo, da kot prvo dosedanje izredno uspešne politike Evropske unije je potrebno vključiti, eh, zato da bodo ti skrbniški skladi in eh, da bo ta inštrument za begunce imel ustrezno raven uspešnosti. In to je nekaj, kar se tudi v javnosti pojavlja kot eh, zelo pomembno vprašanje v smislu eh, finančnega delovanja. Eh, pri poglavju 4 je jasno, da številni tu v tem parlamentu nismo zadovoljni s tem, da politično koristne in tudi že dokazane inštrumente za razvoj osiromašimo, zato da potem s tem financiramo druge nove inštrumente in seveda želimo tudi določeno mero nadzora, ki pripada eh, nam kot proračunskemu organu, eh, kajti ne le v naši skupini, tudi druge skupine vedno znova ugotavljamo, da je veliko nezadovoljstvo trenutno na tem, da iz časopisov izvemo, da se komisija ali svet eh, odločil za to ali ono pri skrbniških skladi ali drugih inštrumentih in mm, zato vsekakor mi ne želimo biti ožigosani kot eh, neodgovorni pri svojem delu. Tako da to je zadeva, kjer je treba jasno povdariti, da nam tu ne gre, ne gre za ogovor glede vsebine teh politik, ampak gre za način, kako se ravna z odborom za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu in Evropskim parlamentom nasploh. In v tem kontekstu želimo jasno povedati, da vsebinsko plat teh inštrumentov eh, vse v veliki večini podpiramo in zagovarjamo, ampak eh, način, kako se to vedno znova prezentira, pa je nespremljiv in zato mislim, da moramo jasno povedati, da gre eh, tu konec koncev za vezne posode. Če ta osnutek proračuna 2017 primerjamo z v proračunu 2016, potem eh, vidimo tukaj nekrat neke nove zadeve, ki jih v letu 2015 pa še ni bilo. To vse lahko politično lepo in prav, ampak eh, vendar lepo je treba veriti, kaj se z evropskim denarjem počne na tem področju. Eh, toliko z moje strani za enkrat in predlagam, gospod predsednik, da lahko kar začnemo z glasovanjem. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, splošni poročevalec. Še enkrat čestitke za upravljeno delo. Vas torej in vaše ekipe in na tej podlagi se lahko zdaj lotimo glasovanja. Torej, postopno bomo šli eh, skozi to glasovanje. Najprej je eh, rubrika 5, eh, agencije 1A, 1B, 2, 3, 4 posebni inštrumenti. morda se bomo lotili tudi točke 9, eh, če pa je to manj verjetno pred eh, kosilom. Eh, potem so na vrsti še drugi oddelki in sicer od 2 do 10 in pa oddelek 1, Evropski parlament in na koncu še plačila. Torej, prvi sklop, delek 3, administrativne izdatki. Nous avons un premier... Tu imamo prvi svežen. V prilogi ena imate podrobno opisano sabino. Kdo podpira ta prvi svežen? Eh, kdo je proti? Kdo se je vzdržal? Kdo je proti? sprejetje svežen, drugi svežen, ki je spet opisan v drugi prilogi za, proti, vzdržani, sprejet. Tretje glasovanje o svežnu. oziroma o ustnem predlogu spremembe poročevalce, gospod generalni poročevalec. Da, na sestanku koordinatorjev smo govorili o tem eh, predlogu spremembe no, v luči tega, kar smo izvedeli o obnašanju gospe Kros kot bivše komisarke, eh, je pravzaprav žalostno. Gre dejansko za vprašanje kodeksa ravnanja za komisarje. Kaj, kakšne stranske dejavnosti lahko oni opravljajo, medtem ko so komisari, kako dolgi morajo biti tako imenovani roki za ohlajanje potem, ko um, se preneha njihov položaj. Eh, zeleni so v zvezi s tem predložili predlog spremembe, eh, vendar pa smo na koncu se odločili, da bi tukaj predlagali drugo proračunsko postavko, kot so predlagali zeleni. Ustno Ustni predlog spremembe bi zato spremenili v tem smislu, da navedemo drugo proračunsko postavko in da to eh, potem unesemo ehm, v rezervo. Eh, ko bomo pa imeli bolj jasno določen kodeks ravnanja, pa bomo lahko vse skupaj opremili tudi številkami. Kar zadeva ta predlog spremembe, kdo je za? Proti? Mislim, da smo ga sprejeli, ampak veliko rok je ostalo na mizi. Elektronsko bomo preverili. 980 eh, spremenjen z eh, ustnim predlogom spremembe poročevalca. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja sprejet je z 32 glasovi proti 4, se opravičujem. Amandma. 4501 za, proti. Ali bi prosim lahko dvigovali roke, ker to bo lažje. Kdo je za? Proti. Mislim, da je zavrnen. Bomo preverili, da ja, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnil 23 proti 15. Amandma 300. 18, kdo je za, proti, zdržani je sprejet, guje 1072, eh, za, proti, zdržani, zavrnjen, rezerve, kdo je za, proti, zdržani je zavrnjen. 978 eh, za, proti, zdržani, je zavrnen. 829 za, proti, bomo preverili, kaj ti vse roke se niso dvignile. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet za 19 proti 18 glasovi. Sedaj prehajamo na agencije. Ste pripravljeni? Imamo prvi amandma tukaj, prvi amandma, ki ponovno spostavlja obveznosti komisije in ki je v, omenjen v prilogi tabeli 1 za, da je za, proti. Kdo se vzdrži, je sprejet. Drugi svežen, druga tabela za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji svežen, e, tretja tabela za, proti, bomo vzdržani preverili elektronsko, zato ker se roke ne dvigujejo, kot bi bilo treba, tretji svežen. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 9 proti. Ampak prosim, dvigujte roke naslednjič. 846. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 867. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Rezerve imamo zdaj. 873. Eh, Kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? zavrnjen. O, pripome, 347 FM, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet? Naslednji postane brez predmenem. E, 406 do je za. Gospod Fernandez. Štiristo šest. E, Ekon, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. Štiristo osem. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zdržani sprejet. Marinesko eh, 4062 za proti zdržanje je sprejet. Heading 2, torej naslov 2, 4063 eh, za proti zdržanje je zabranjen. Tretji oddelek 1133. Eh, eh ta je brezpredmeten, zato ker smo izglasovali svežen in to velja tudi v, e, za 1140 in 361. S tem smo končali. Heading 1A prvi svežen, prva tabela v prilogi za, proti, zdržani, sprejet, drugi svežen, priloga eh, tabela 2 za, proti, zdržani, sprejet, tretji svežen, za, proti, zdržani, sprejet. četrti svežen za, proti, zdržani sprejet. Mod 4067, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdržani. Potem imamo predlog sprememba EFDD 7200. Kdo je za? Proti? Zdržan je zavrnen. Guje 7096. Eh, kdo je za? Proti? Zavrnen. Guje naslednji. Kdo je za? Proti? Zdržan je zavrnen. Guje 8096. 417 za, proti, vzdržan je zavrnen. Budk 9006 milijada za, proti, vzdržan je zavrnen. Bačk 9007 milijada za, proti, vzdržan je zavrnen. Potem imamo vzdržan. 9102F, E, F, D, D, 7201. Gospod Kolmel, kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal zavrnen? 9103 FDD 102, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdravljamo go je 7103, eh, kdo je za, proti. Zelo se vzdrži. Ti, ti so uh, eh, zavrnjeno budk, bod 4000, eh, sedaj en pes, 6000, pardon. Najprej 4304, kdo je za, proti. Zdržanje je zavrnen. Guje 766, kdo je za, proti zdržani je zavrnen. Brčk, marinesko, kdo je za, proti zdržani je zavrnen. E, 8112 e, za, proti, zdržani, bud, 4218, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen, empel, eh, 5079 e, za, proti, eh, zavrnen, goje, eh, 4060 e, za, proti, zdržani, zavrnen, bud, 4000 Tisto. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. ENF, kdo je za, proti, zdržani, tren. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. Ver, torej zeleni, 7167, eh, kdo je za, zavrnen zeleni 9079 eh, zavrnjen, 6451 kdo je za, proti, zdržan je zavrnjen. Kuje 7069 bolj 4064 za, proti, zdržan je zavrnjen. Guje Eh, potem bat 4070 za proti zdržanje zavrnjen. EFDD 7218. Kdo je za proti zdržanje zavrnjen? Zeleni 7955 za proti zdržanje zavrnjen. 9147 eh, za proti zdržanje zavrnjen kult 6364 eh, eh, za proti z države za vrna zeleni, 7164 eh, za proti z države za vrna bud, 4461 za proti z države za vrna bud. 4472 za proti zdržani guje, 8000 Kdo je za proti vzdržani e, zavrnen? Zeleni 7091 eh, zavrnjen. Zeleni spet za. Proti zavrnem, še vedno eh, amandma zelenih za 32. vrstico, kdo je za, proti, zdržani in je zavrnen. Potem 771 eh, eh, za, proti je zdržan in zavrnen. Kar zadeva rezerve, SND, eh, prvi amandma je zavrnjen, amandma zelenih, kdo je za, proti zdržani, zavrnjen, zeleni 7000 in nekaj, kdo je za, proti zdržani, zavrnjen, amandma Eh, potem pripombe, nič dva, nič dva, nič ena, tisoč eh, sedeminosemdeset za, proti držani, zavrnen. 4331 za, proti, zdržani, zavrnjen. 4227 za, proti vzdržani. Bom preveril elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Porazdelitev glasov. 4331. Ne. 4331. 4150, eh, kdo je za? Proti. Vse roke niso v zraku, elektronsko glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja je po, sprejet s 23 glasovanjem. 4302, kdo je za, proti, zdržani, zavrne, 4212 za, proti, zdržani, zavrnen, 4213 za, proti, zdržani, zavrnen, 309 eh, eh, empel za, proti, zdržani, zavrnen. 1674 eh, za, proti, zdržanje je zavrnen. Ember 318 za, proti, zdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zavrnjen. In potem 346 fam za. Proti. Zdržani. Mislim, da je sprejet. 312 emper za. Proti. Zdržani. Sprejet. 329 empel z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Herr Präsident. Gre za tehnično spremembo, gospod predsedujoči, ne gre za zvišanje proračunske vrstice. V pripombah bomo nekaj spremenili, tako da bodo obveznosti pač drugače opisane. Gre za tehnični predlog spremembe. Tako spremenjen, 329 za, proti, zdržani, sprejet, 156 agregat za proti zdržanje sprejet, 286 ran za proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Da vidimo, zavrnjen. 3000 trabutk za in 4909, ne, se opravičujem, se opravičujem, pravi predsedajočem, 3003 budega, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 21 za, 19 proti sprejet. 4909 je brezpredmeten, ne? Ni? Ni? 4909, kdo je za? Prav. Je brezpredmeten. 964 od zelenih za? je brezpredmeten tudi 4908 deli za proti. Zdržanje je sprejet 4275 za proti. Zdržanje zavrnen 4365 za proti. Zdržanje zavrnen 4288 za proti. Zdržani, zavrnjen 4289 za, proti zdržani, zavrnjen. In s tem smo končali. 1A. 1B. 1B. Torej, kompromisni predlog spremembe, ki je predmet svežnja v drugi tabeli v prilogi za proti zdržani eh, sprejet. V tem eh, Budg 4343, eh, kdo je za proti zdržani, je zavrnen. Eh, 42.30 od eh, Budg, kdo je za proti zdržani kdo se je zdržal, je zavrnen. En, osem, eh, ena, dva, štir, kdo je za, proti, držani, zavrnen. Trinajst, nič, trist, nič, šest, nič, ena, bud, štiri, pet, osem, pet, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. Budk 4, 3, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. ECR e, 8226, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. BUD 4376, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo e, elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja se opravičujem, je z veliko večino zavrnen. Bud 4377 je za. Proti. Zdržani. Zavrnen. Bud 4379 je za. On proti. Zdržani je zavrnen. Potem rezerve. Bud 4490 je za. Proti. Zdržani, zavrnen. Budk 4495. Za. Proti. Zdržani, zavrnen. 4496 za. Proti. Proti. Zdržani, zavrnen, ampak bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnil s 33 glasovi proti 9. 7873 Alte je umaknen, Bud 4497 za, proti zdržani je zavrnen, Bud 4498 za, proti zavrnen, Bud 4499 za, proti zdržani. Zavrnen. Budk 4276 za proti. Zdržani. Zavrnen. Budk 4500, kdo je za proti. Zdržani. Zavrnen. Три тысячи четыре za proračunsko vrstisto ni 6.2.0104, kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. En glas preveč imamo od ALS. E Hvala. prosim, da eden umakne svoj glas. Dober je. Zavrnen eh, z 23 glasovi proti. Eh, zeleni 7968 za proti. Zdržani, zavrnen Budk 4274 za proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnen. Z 20 glasove proti 20, en pa 5180 za. Proti. Zdržanje zavrnen. FEM 6160 za. Proti. Zdržani. Spred. Fem, 6161 za. Proti. Zdržani. Eh, Spred. Fem, 6162. Za. Proti. Zdržani. Spred. Fem, 6163 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Proračunska vrstica. Nič 4, nič 2, 64, Youth Employment Initiative. Prvi predlog spremembe je 4762. Za. Proti. Zdaj. Elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem z 22 glasovi proti. 7722 e, e, identičen je Ampel 5674 za proti. Kdo se je zdržal zavrnen? Budk 4492 za proti. Proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen z 24 glasovi proti 16, dva identična, Bud 6466 eh, in Guje 7726. Kdo je za proti? vzdržani, e, zavrnjena sta ta dva amadmaja, potem še dva identiča, en pri 5618 in EPP 7.4.4.3 e, za, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja sprejeta sta dan dva, za 22, bud 4277 za, proti zdržani je zavrnen, dva identična 4734, 7689 za, proti zdržani so zavrnjeni ti amandmani in končali bomo z, eh, torej, s tem z 1b. Eh, Sedaj pa drugi oddelek, prvi svežen v prvi prilogi v prilogi, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal, sprejeto. Druga tabela, drugi svežen, kdo je za, proti. Zdržanje je sprejeto, tretji je svežen, tretja tabela za, proti, zdržanje sprejeto. Glasovanje podelati, nič pet, nič jaz, nič ena, bud 4349 za, proti, zdržanje zavrnen. 4544 za, proti, zdržanje zavrnen. Zdržavi, zdržani, zavrnjen. Nič, 15, 2, guje, 4044, eh, proti zdržani, zavrnjen. 7638, kdo je za, proti zdržani zdržani, zavrnjen. 7749 eh, eh, je za proti zdržavi, zdržani, zavrnjen. 7740 eh, je za proti zdržani, zavrnjen. 4219 za proti zdržani, zavrnjen. 4351 in Eh, prilagojoči se za eh, proti državni zavrne. 7704 za proti zdržani zavrnen. 4226 za proti zdržani zavrnen. 4362 eh, za proti zdržani zavrnen. 4231 za proti zdržani zavrnen zdržani, kdo je eh, zavrnjen, 7741 za, proti zdržani, zavrnjen, 4524 eh, eh, za, proti zavrnjen, 4300 za, proti zdržani, zavrnjen, 4464 za, proti zdržani, zdržani, zavrnjen, 7754 za, proti, zdržani, zavrnjen, 4523 za, proti, zdržani, zavrnjen, 7764 in 4781 za, proti, zdržani, zavrnjen, 7747 eh, in prilegajoči se zaproti. Zavrnjen 7748 zaproti zdržani za 7749 zaproti zdržani zavrnjen. 4465 za proti zdržani zavrnen, 743 eh, za proti zdržani za vrnjen, 7761 za proti zdržani za vrnjen, 7742 za proti zdržani za vrnjen. 4293, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 8472, 4200 eh, za, proti, zdržani, zavrnjen. 7763 eh, za, proti, zdržani, zavrnjen. 4406 za, proti vzdržani eh, zavrnjen 7886 in prilago, eh, za proti zavrnjen 4222 za proti zdržani zavrnjen. Potem imamo celo vrsto predlogov sprememb, ki bi jih lahko izglasovali v svežo. 4471 eh, do 73, 4400 za, proti, zdržani so zavrnjeni, eh, 4474 eh, za, proti, držani. 7000 4790 za proti zdržani, zavrnjen. 7756 za proti zdržani, zavrnjen. 4525 eh, za proti zdržani, zavrnjen. 4354 za proti zdržani, zavrnjen. 4223 za, proti, zdržani, zavrnjen, 7887-4200, eh, kdo je za, proti, bomo elektronsko preverili. Konec eh, glasovanja. Zavrnjen. 2023 je glasoval eh, eh, 8132 za proti 8462 proti zdržani zavrnen 4235 za proti zdržani zavrnen 7767 za proti zdržani zavrnen 4373 za proti eh, zavrnjem, ti 8062 za proti zdržani zavrnjen. 8449 za proti zdržani. 4523 za proti zdržani bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 24 za, 13 proti. 3081, kje je pogo? Kje je konec? 6081 za, proti. Lepo bi bilo, če bi dvignili roko. 6081 za, proti, zdržani, hvala, zavrjeno. Šest tisoč dvesto v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, potrjeno. Drugi del za, proti, preverimo. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Skrtani kljub. Konec glasovanja. 20 za, 19 proti. Dobro, glasbeni premor očitno. Šest tisoč sto 67 deli, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. Preverimo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjo 20 proti 19. Gremo naprej. Zdelek 3. Vem, dam nekaj časa, da najdete glasovalni seznam. Najprej bomo začeli z več glasovanji v sklopih priloga 1 za, proti, vzdržani, potrjeno. Drugi sklop, tabela 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še tretji sklop, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa ločena glasovanja. Sedem. Sedem tisoč sedemsto, ne, sedem tisoč dvesto triindvajset za, proti, zdržani, zavrnjeno. 6709 in 401 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 7717 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7777 in 4812. 7225 za, proti, zdržani, zavrjeno. 7227 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 7780 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 7780 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 4240 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 7, preverimo, 4240, glasujte prosim, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno, 22 proti 15 za. 7786 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 8463 4891 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 4394 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 8406 in 4838 za, proti vzdržani zavrneno. 4395 za, proti vzdržani zavrneno. 8407 za, proti vzdržani zavrneno. 8408 in 400 1840 za proti vzdržani zavrnjeno. 8, 2, 4, 5 za proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Un vote, euh, en trop, du côté... En glas preveč ELS. E zlorabljate večino ELS. Dobro, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Potrjeno. 21 za 17 proti. 7785 za. Proti. Zdržani. Zavrjeno. 8416 in 4847 za. Proti. Zdržani. Zavrjeno. 841-74848 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7963 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7964 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 421 nič za proti zdržani zavrneno, 4398 za proti vzdržani zavrneno, 8418 in 4849 za proti vzdržani zavrneno, 4532 za proti vzdržani zavrneno. 8-4-1-2-4-8-4-3 za, proti, vzdržani, zavrneno. 8-4-1-3-4-8-4-4 za, proti, vzdržani, zavrneno. 8-4-1-0-4-8-4-2 za, proti, vzdržani, zavrneno. 8-4-1-0-4-8-4-2 za, proti, vzdržani, zavrneno. 1149 za, proti vzdržani zavrjeno, 4212 za, proti vzdržani zavrjeno, 4533 za, proti vzdržani zavrjeno, 8410 za, proti vzdržani zavrjeno, 8410 za, proti vzdržani zavrjeno, 7996 za, proti vzdržani, zavrjeno. 8420 za, proti vzdržani, zavrjeno. 4239 za, proti vzdržani, zavrjeno. 4401 za, proti vzdržani, zavrjeno. 4401 za, proti vzdržani, zavrjeno. 6092, 7793 in 4828 za, proti, vzdržani, zavrneno, 5455 za, proti, vzdržani, zavrneno. Zdaj pa še 8202 za, proti, vzdržani, zavrneno vzdržan je zavrnjeno. To je pa še pripombe 6417711 za proti vzdržani. Niste vsi dvignili roke. Torej glasujemo elektronsko, glasujte prosim. 6417711. Konec glasovanja. Potrjeno 29,8 proti 8, 4 nič 6, 4, 8, 3, 8 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 6, 1, 7, 2 za. Proti. Mislim, da potrjeno, ampak eh, bi bilo koristno, če bi bolj dvigovali roke. 8418 in 4849 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest, ena, sedem, tri za prvi del proti, vzdržani, potrjeno, drugi del za, proti. Preverimo, prosim, elektronsko. Glesujte, prosim. Je kljub? Konec glasovanja. Ja, zavrnjeno, 19 za, 19 proti. 6707 za. Proti. Stržani. Sprejeto. 6700 za. Proti. Stržani. Potrjeno. A ne, zavrnjeno. 6391 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4271 za, proti, sprejeto. 6702 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9003 za, proti, sprejeto vzdržani, zavrneno. 7793 za, proti, vzdržani, zavrneno. 7704 in 4749 za, proti, vzdržani, zavrneno. 6150 za, proti, zdržani, sprejeto. 5, 4, 5, 6 za, proti, zdržani, sprejeto. 6, 1, 5, 9 za, proti. Preverimo elektronsko, prosim. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 proti 19 za. 6, 1, 5, 9 za. Proti. A ja, to smo že glasovali, se popravlja predsednik. 4, 5, 4, 8 za. Proti. Preverimo elektronsko, prosim. Eh, tolmači sporočamo, da ima naš glasovalni seznam napako, samo vsak drugi list imamo, tako da nastaja zmeda, se upravičujemo. Torej, zavrnjeno, 19 za 20 proti. 5, 4, 5, 5, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. S tem smo torej zaključili z oddelkom 3. gospod eh, predsednik, bi lahko prelagal petminutni odmor, da se malce pretegnemo, gremo po kavo in eh, tudi opravimo določene tehnične nujnosti. Pet minut. Ja, to se mi zdi kar eh, zdrav predlog, da se lahko vsi skoncentrirate. Predsednik, ne vidite žal s tem tudi, mislim, da preostali član odbora, torej pet minut eh, na splošno postane potem deset minut, predlagam, da nadaljujemo natančno ob enajstih in petnajst. Pa morda, če lahko predsedniku namignete, da imamo tolmači resno težavo z eh, glasovalnim seznamom, ker vsaka druga stran manjka. Hvala lepa. Ni, vsak drug list manjka. Ja. Mila.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

predlagam, da v dopodanskem delu nadaljujemo z glasovanjem o oddelku 4 posebni inštrumenti in glede drugih oddelkov. In če nam bo uspelo zaključiti z glasovanjem pri teh treh eh, oddelkih, bomo lahko potem zaključili z delom 12.30 in potem bomo ob 15. uri nadaljevali z delom na delku 1 proračuna Evropskega parlamenta. Mislim, da bomo s pomočjo eh, Jensa Gajerja lahko rešili vprašanje pilotnih projektov in pripravljalnih aktivnosti. In eh, plačila so zadnja na vrsti bomo torej potem lahko glasovali tudi o plačilih. Potem pa bomo nadaljevali še s preostalimi točkami na dnevnem redu. Ampak moram pa vam tudi sporočiti, da gospa Kristina Georgijeva, postaja kandidatka za naslednico Banki Muna kot generalni sekretar oziroma generalna sekretarka OZN. To je bilo ravno kar sporočeno in bolgarske vlade, da bodo torej uradno uložili to kandidaturo in eh, kot se je mogo, ko se gospa Georgijeva nečesa loti, In če bo hotela biti učinkovita pri tej kandidaturi, bo sprejela mesec dni dopusta, da bo lahko, kot, torej, kot eh, rečeno, kar se da učinkovita pri svoji kampanji. Seveda ji želimo vse dobro, ampak eh, to pomeni, da zdaj v trenutku, ko razpravljamo o osnutku proračuna za leto 2017 in ko govorimo o pregledu večletnega finančnega okvira, gospe Georgijeve, ki ki jo zelo cenimo v smislu njenih eh, mnen in njene sposobnosti, tu ne bo, kar nam bo manjkalo. Ampak eh, dobra novica je ta, da je kandidatka Kristalina Georgieva, slaba novica pa je ta, da ne bo sodelovala z nami pri tej razpravi, ki pa bo kar delikatna. Eh, zaupam našim poročevalcem in vsakomor izmed vas, kar zadeva trialoge. Gospod Deprej, želite besedo? Hvala, gospod predsednik. Ja, ta novica me veseli. Vesel sem za gospod Georgijevo, ki jo tudi zelo cenim. Ali je ta novica o njenem dopustu zdaj potrjena, tega zaenkrat še nisem slišal. Zaenkrat sem slišal zgolj govorice. Predstavljam si, da če bo vzela enomesečni dopust, da bo komisija ne mudoma imenovala drugega komisarja, ki bo prevzel njene naloge. Kajti težko si predstavljam, niti za trenutek ne, da bo komisija brez pristojnega komisarja za proračun v tej občutljivi fazi. Tako da mislim, da bo tu treba čim prej dobiti nek odgovor. Ja, gospod eh, Oettinger bo nadomeščal gospod Georgijevo. Aha, torej je že odločena. Ja, zakaj pa niste rekli, predsednik? Ja, ker sem ravno kar dobil ta podatek. Gospod Fernandez. Hvala, gospod eh, predsednik. Govoril bom portugalsko. Torej, upam, da bo gospa komisarka, ki je zdaj potrdila to svojo kandidaturo, uspešna. Upamo torej, da bo deležna enake obravnave kot ostali kandidati, kajti tu je treba iti skozi celotno proceduro. In eh, upam, torej, da bo šla po enaki poti kot ostali kandidati. Zdaj je kar zdeva komisarja, ki bo odgovoren za proračun. Tu pa bo treba, mislim, da čim prej nadaljevati z delom, da bomo lahko zaključili ta težavna pogajanja, kar zadeva proračun Unije za leto 2017 in eh, tudi pregled večletnega finančnega okvira, tako da bi bilo vsega kar zanimivo videti, kaj se bo zgodilo. No, od trenutka, ko bo gospa komisarka in seveda pozdravljam njeno delo, ki ga je, njeno delo, ki ga je upravila, Eh, do sedaj, v trenutku, ko je gospa komisarka postala kandidatka, če prav razumem, eh, naj bi jo nadomeščal gospod komisar Oettinger. Ampak eh, to seveda pomeni določeno mero nestabilnosti v evropskih institucijah. Nestabilnost na ravni tudi komisije in to v trenutku, ko se pogajamo o proračunu za leto 2017. Novi komisar odgovoren za proračun bo nedvomno na tem področju ustrezno kompetenten. Pripričani smo, da bo sposoben spopasti se s to nalogo, tako da nimam nobenih pomislekov s tem v zvezi. Eh, bi pa posledično seveda želel preko vas posredovati najlepše želje gospe Georgijevi in upam, da bodo stvari tekle v redu, ko se bomo pogajali s komisarjem Oettingerjem. Tako da upamo, da bo kost nalogi in seveda bomo tudi mi poskrbeli za to, da bo vse potekalo kot mora. Tu seveda zdaj govorim zgolj v osebnem imenu, to poudarjam in to seveda velja kot moj odziv na to novico. Gospod Novakov, na kratko, da ne bomo celo dopoledne zdaj govorili o posledicah morebitnega odhoda gospe Gergijeve. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku bi želel povedati, da me nominacija in možna izvolitev um, Gospe Georgijevi zelo veseli, to je velika časa za Evropsko unijo, za našo državo in tudi za naš odbor, kajti ona je pri nas odgovorna za proračun. Jaz si držim pesti, upam, da bo ona in pa njeni strokovnjaki naredili vse, kar je v njeni moči, eh, zato da bodo do svojega odhoda opravili kar največ dela. Prav gotovo ne bo prišlo do hujšega institucionalnega neravnoteže zaradi tega in to bi bila dobra novica tudi za Bolgarijo. Gospod Freza ni predvidel. da bi se pre, eh, predstavil peto ni gospa Kalvi tudi ne. Eating four. Torej, nadaljujemo z glasovanjem. Oddelek štiri. Zdaj imamo grede, imamo pravi glasovalni seznam. Torej, prvo je sklop, ta bila ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi sklop, ta bila dve. Kdo je za? Za. Eh, vidim, da vas je kar omrtvičila ta novica. Torej, kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Tabela 3, to je tretji sklop, kdo je za? Še enkrat, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Četrti sklop, tabela 4, kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Peti sklop, tabela 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, zdaj pa prehajamo na ločena glasovanja. 7614, 4671, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 7-2-3-2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4-4-7-5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7-7-5-7-4-7-9-2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4-4-7-5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 812 nič 7758 4221 in 4793. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 7233. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 4378. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 4, 3, 8, nič, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4, 3, 8, 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7, 7, 1, nič in 4, 7, 5, 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, 4, 6, 5 in 4, 8, 9, 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani. Zavrjeno. 8466 in 4894, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrjeno. 7711, 4756, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrjeno. 4410, nič. Za? Proti vzdržani. Zavrjeno. 7711. 7713-4758 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4412 za, proti, brez strahu, dvigujte roke. Ne, gledajte, da se malce spočijete, elektronsko glasovanje. In sicer amantma 4412. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5 za 30 proti, dokaj jasno. 4, 4, 2, 4, kdo je za? Štiri tisoč, štiristo, štirindvajset, za, proti, vzdržani, zavrneno. Štiri, štiri, dve, sedem, za, proti, vzdržani. Zdržani zavrnjeno. 4428 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 7236 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 7714 in 4759 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 4, 4, 3, 3 za, proti. Ja, prav veliko rok ne vidim. 7, 7, 1, 4, 4, 7, 5, 9, kdo je za, proti. Eno zdržani, zavrneno. 4, 4, 3, 3 za, proti. Proti vzdržani. Zavrneno. 7, 2, 3, nič za, proti, vzdržani, zavrneno. 4, 4, 3, 4 za, proti, vzdržani, zavrneno. 8, 1, 6, 2 in 4, 2, 1, 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. 7238 za, proti, vzdržani zavrneno in 724 nič, kdo je za, kdo je proti, vzdržani zavrneno. Rezerve. 6677 za. proti, vzdržani zavrnjeno, 8, 2, 3, 6. V dveh delih, prvi del 45 odstotkov in 20 odstotkov PA, sprostitev po nadzoru, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno in še drugi del za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Pripombe. 4, 2, 7, 8. Za. Proti. In še vzdržani. Preverimo elektronsko, ker ni jasno. Če taj duvejo. Glesujte, prosim. Chacun a voté smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen z 29 glasovi proti 7. 5321, kdo je za, proti? Zdo se je zdržal, zavrnjen. 4279, kdo je za, proti? Eh, Zdržan je zavrnjen. 428, nič za proti. Bomo preverili elektronsko. 4280 glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 17 proti, sprejeto. 6682 za, proti, zdrž, zdržali sprejete 491 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo, nimate besede. Konec glasovanja. Zavrnjen z 19 glasovi. 491. Nima veliko, uh, eh, to je proti. Preverjamo elektronsko. 4281. Glasujemo. To smo že glasovali.

sedaj glasujemo. 7459 go je za. Proti. Elektronsko preverjamo. Glasujemo. Skrtaj klu. Konec glasovanja. Zavrnjen za 25 glasovi proti 12.5, 5.9. 8.1. Kdo je za? Vidim tri roke, ki so se dvignile. Kdo je proti? Vidim dosti več rok, ki so se dvignile proti, se pravi je zavrnjen. 4281 za proti držani zavrnjen. 7460 4481 eh, za proti vzdržani, zavrnjen. 4, 2, 8, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7461, 4, 4, 7, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4490 za. Kdo? To je 449 nič. Fernandez. To je en drugi Fernandez. Se upravičujem. Torej, kdo je za 44,90? Kdo je proti? Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjen z 20 glasovi proti 17. 4283, kdo je za? Proti? Zadržani, zavrnjen. 7462, 4482 za. Proti? Zdržani, zavrnjen. 4489 za. Proti? bomo preverili elektronsko. 4489. Konec glasovanja. E, enako število glasov za in proti zavrnem. 5987 e, za. Ko proti, bomo preverili elektronsko. 5987. Eh, Konec glasovanja. Zavrnjen z 26 glasovi 4284 eh, za. Eh, težko dvigujete roke? Okay. 4284. Kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 21 glasov za, 17 proti, sprejeto. 7, 4, 6, 3, 4, 4, 8, 3 za. Proti. Zdržani. E, bomo preverili elektronsko, se opravičujem, da dvigujete rok. Konec glasovanja. Zavrnjen z 26 glasovi. 5983. Kdo je za? Kdo je proti? Mislim, da je potrjen oziroma sprejet 6027. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejet 7464, 4484. Kdo je za? Proti? Zavrnjen? 5984 je za, proti, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja, zabrnen z 24 glasovi, 4547 eh, je za.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 nasproti, zavrnjen. 5985 je za, proti, zavrnen, 4552 za, proti, bomo preverili elektronsko, glasujemo, Konec glasovanja. Kaj imamo 19-19, zavrnen. 4546, kdo je za? Proti? Res se ne dviguje prav dosti rok. Elektronsko glasovanje spet.

4285 za, proti, zavrnjen, 5357 za, proti, sprejet, 7468, 4488 za, proti, zavrnjen, 5986 za, proti, preverjamo elektronsko začetek glasovanja. Konec glasovanja. 21 glasov proti. 7794, eh, 4829, kdo je za? Proti? Zdaj, se je vzdržal, je zavrnjen tako smo končali z ondelkom 4 in gremo sedaj na posebne instrumente. 4347, to eh, je za, kdo je proti, zavrnjen. 5623, kdo je za, Kdo je proti? Kdo se je vzdržal, zavrnen? 8238 za, proti, vzdržani, zavrnen. 8238 proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Clos. Ah ben c'est massivement contre. Massivement ste proti. 7118, kdo je za, kdo je proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnem se 23 glasovi proti 15. 7118, to smo, to smo ravno kar glasovali. Se malo izgublja. 5655. Kdo je za? Proti. Kdo se je zdržal zavrnjeno? Se opravičujem, se opravičuje sprejetje. 8448, 4878, kdo je za, proti, kdo se je zdržal, zavrnen. 7341, 6565, kdo je za, proti zdržani, sprejet 7126, eh, za proti, zdržani, sprejet 6017 za, proti, bomo preverili elektronsko. Je brezpredmeten E, sedaj se pa že čuti, da sem otrujem, kar zadeva pripombe 5623 za. Kdo je za? Proti. Kdo se zdrži? Zavrnjen. In dva identična madmaja 4168, e, kdo je za? Proti. Kdo se je zdržal? In torej ta dva sta zavrnjena zdaj ki jih mi spet nimamo. Bomo nadaljevali z drugimi razdelki. Sur les autres sections, monsieur le rapporteur Taran. Gospod poročevalec Taran. Thank you, Mr. President. Very, very briefly. Hvala, gospod predsedujoči. Na kratko, kolege, ki glasujejo, bi želel spomniti na to, da smo na plenarnem zasedanju v Štrasburu razpravljali o stališču sveta. in za mandatom, ki ste mi ga podelili kolegi v odboru za proračun, sem takrat povedal, da bi želeli ponovno spostaviti zneske pri vseh proračunskih eh, vrsticah, ker je svet predvidel reze. No, eh, pri današnjem glasovanju je samo Evropska služba za zunanje delovanje tista, kjer bi želel pozoriti na določene detajle. Predlog spremembe AFETA, da bi namenili pol milijona evrov za rezervo za, za strokovno skupino za strateško komuniciranje, to se mi proračunsko gledano ne zdi smiselno. Uh, Kajti, ko smo se odločili, da potrebujemo ta delovna mesta, ni šlo samo za odločitev na papirju, zatem stojijo ljudje iz mesa in krvi in uh, se ukvarjajo z zelo ključnimi, temeljnimi problemi. Ne smemo pozabljati na dogodke, na, na dogodke v Ukrajini ali pa na hibridne kampanje, ki napadajo Evropsko unijo. Tako da. Prosim, kolege ne glasujejo proti temu predlogu spremembe, ki je na glasovalnem seznamu. In pa drugič, gospod Gajer in pa sam sva uložila ustni predlog spremembe pri proračunski postavki 1.1.0, če gre za osnovne plače. Tudi tukaj nasprotujem predlogu spremembe odbora AFE, da bi 30 odstotkov denarja namenili rezervi. Ta ustni predlog spremembe je rezultat pogajanj z gospodom Brokom in pa z podpredsednico komisije Mogherini. Odbor AFET je rekel, da če bo ta ustni predlog sprememb, potem eh, bo to zadevalo Potem, to, potem predlogi sprememb odbora AFED o tem, da bi 30 odstotkov denarja um, prerasporedili v rezervo, um, ki se pojavljajo pri različnih predlogih spremembe, ne bo več potreben. Najlepša hvala. Najprej bomo glasovali eh, prvi svežen, ki se nanaša na Evropsko sodišče, na ombudsmana, na računsko sodišče na uh, nadzornika za varstvo podatkov, za, na Evropsko službo za zunanje delovanje, potem je še nekaj prilagoditev, ampak tukaj eh, glasujemo uh, v svežnjo amadmaja, ki se nanašajo na ponovno ustanovitev kreditev. To je potrjeno. svet, Evropski svet, trije predlogi sprememb, ki jih lahko glasujemo skupaj. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je vzdržal? So zavrnjeni ti predlogi sprememb. Sodišče Evropske unije 1244. Eh, Kdo je za, proti, zdržani? zavrnjen, 8243 eh, za, proti, zdržani, je zavrnjen. Računsko sodišče, prvi mandal 4642, potem 4645 eh, in 4000. 1645 in 46, to lahko glasujemo skupaj, kdo je za, proti in kdo se je vzdržal, ti predloge sprevem so sprejeti. O ekonomskem, ekonomskem in socialnem odboru 7313, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal, je zavrnjen. 8239 za. 8239 za. Ga bom držal. Prvi ni bil sprejet, torej eh, kdo je za, proti, kdo se je zdržal, je zavrnen. Potem 7314 za, proti, zdržani, zavrnen. 1454 za, proti, zdržani sprejet, 7101 gre za, da je proti, kdo se je zdržal, je sprejet, 7315 in 7316, ta dva lahko glasujemo skupaj, za, proti, zdržani, je zavrženo njen 7102, da je za, da je proti. In kdo se je ozdržal, bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 12 proti sprejet. 8240 in 8037, skupaj z drugimi 7318 do 322 eh, za, proti, za vrnjen. Establishment plant 1554 je za, proti, za vrnjen. Zdržani. Prejet. Odbor regij. 7104. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejet. 7323 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 8241 za, proti, zdržani, sprejet. No, zavr, zavrnjenje, zavrnjenje, se upravičujem, pravi predsedujoč, 7324 za, proti. Kdo se je vzdržal? Zavrnjen. 1454 za, proti, drža, držani, sprejet. 7325 in 7326 skupaj, kdo je za, proti, zavrnjen, 7327 za, proti, zavrnjen, 8242 za, proti, zdržani, zavrnjen, 7328, 7329 skupin. Kdo je za? Proti? Zavrnen. 7106 in 4647. Kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal? E, sprejet. 7330 in 7031 skupaj. Zavrnen proti vzdržan je zavrnjen. 7107, kdo je za, kdo je proti. Imam nekaj dvomov o tem, bomo elektronsko preverili. Sprejet. 1454 za, proti, e, sprejet. E, služba za zunanje delovanje. 2801 in ostale bomo glasovali v svežno in do 225. Kdo je za? Kdo se je zdržal sprejet? 3005. O tem ne bomo glasovali. 5359. Kdo je za? Proti? Še enkrat bomo glasovali o 5359. Kdo je za? proti, zdržani, je sprejet. 7.35 eh, in 36, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. 8.301 za, proti, zdržani, zavrnen. 7.340 za, proti, zdržani. Zdržani, zavrnen. Pripombe in rezerve. Poročeval Zgajer je govoril o uh, ustnem predlogu spremembe. Želi gospod kaj dodati? Ne, ja. Gospod predsedujoči, to je ustno predlog spremembe, o katerem je govoril kolega Tarant. Gre za željo odbora AFET. Uh, smo pa vse skupaj uredili s privolitvijo našega odbora in za pomočjo dopisa gospe Mogherini. Bien, oral. Torej, ustni uh, predlog spremembe, kdo je za? Najlepša hvala. Proti? Eh, nihče še ni vzdržal, se pravi, ta predlog spremembe je sprejet 5359, eh, ki se ujema s prejšnjim. Mi tolmači spet nimamo teste, kdo je za, kdo je proti, zavrnen. 5300. 5300, ki se nanaša na več vrstic. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Ti eh, predlogi spremem so zavrneni. S, s tem smo končali tisto glasovanje, ki je bilo predvideno za današnje dopovdne. Sedaj bomo prekinili zasedanje in bomo se ponovno zbrali Danes popovdne obravnavali bomo proračun parlamenta, eh, eh, projektne pilote in tudi plačila. Danes popovdne bomo tudi preučili poročilo, ki je bilo sicer predvideno za jutri do povdne. Če nam bo uspelo eh, vse narediti danes, nam jutri ne bo treba imeti sestanka. Ker nihče ne želi besede, s tem prekinjamo naš sestanek za